takoj začeli z glasovanjem, prej imam dve najavi. Prva je, da gospa Eleni Teoharus zapušča s, e, eh, Evrop, s poslansko skupino EP, e, ELS e in je z 8. marcem pristopila skupini EKS. E.